Gospe in gospodje, prosim, usedite se na svoja mesta. Gospe in gospode, veliko čast mi je, da lahko pozdravim predsednika Irske gospoda Higginsa. Lepo pozdravljen, gospod predsednik v Evropskem parlamentu. liebe kolleginnen und kollegen herr higgins wird äh, higgins bo danes imel govor preden mu dam besedo pa pozdravljam eh, vojvodo guillauma iz eh, vojvodine luksemburg Prav tako sem vesel, da poleg njega na tribuni sedi tudi gospa Higgins, žena irskega predsednika. Gospa Higgins, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Gospe in gospodje, besedo dobi predsednik Republike Irske, gospod Higgins. Eh, Gospod predsednik, poslanci Evropskega parlamenta, komisar Gegen Quinn, izredno vesel sem in zahvaljujem se vam za priložnost, da vam lahko danes spregovorim na vašem zboru kot predsednik demokratične, neposredno izvoljene predstavnike državljanov 27 eh, držav eh, članic k malu 28 Evropske unije. Eh, spoštovani predsednik, in eh, komisar Quinn. Naj se vam torej še enkrat zahvalim za to priložnost pregovoriti zboru neposredno demokratično izvoljenih eh, predstavnikov 27 eh, držav članic k malu 28. E, Govorim vam kot predsednik, irski predsednik, državo, ki je bila vedno obrnjena navzven, eh, s ljudmi, ki so imeli tesne povezave s kulturami in eh, tudi eh, različni modrostjo v svojih najbolj različnih oblikih že od antike. E, smo država, ki že sedmič predsedujemo svetu ministrov e, in sicer, ko smo že v 40. letu članstva v Uniji in z našimi keltskimi koreninami, kakor tudi povezavami z evropskimi učenjaki, pa tudi v sodobnem času podpore Evropske unije, smo eh, mi, Irci, eh, ljudje, ki eh, se vsega polno zavedamo in smo temu polno zavezani. Tu je naš gelski jezik s svojimi mističnimi zgodbami Evrope. In, Uporabljalo se je klasične vere grške in eh, rimske oziroma rimljanske mitologije eh, v klasičnem obdobju. Na irski jezik eh, eh pred angliščino eh, pa eh, so močno vplivali eh, antični evropski miti, zlasti veliki miti, ki se nanašajo na morje, na izgnanstvo, kot je naprimer Homerjeva Odisejada ali pa na področju literature in tudi vsa kulturna eh, raznolikost, ki pogosto črpa svoj navdih v tej mitologiji in eh, hkrati eh, pa smo zlasti na področju uma in duha, da so eh, Irci skušali pravzaprav doprinesti svoj največji, največji prispevek. Julija 1950 takratni irski premije John Costello skupaj z zunanim ministrom, Nobelovcem in utemeljitem Amnesty International Shock McBride, ki sta se podala v Lexej Liban. Eh, kjer so obeleževali 1400 obletnico eh, rojstva enega največjih eh, irskih in evropskih eh, svetnikov in učenjakov Kolumbanusom in kjer je skupaj z Svetim Galom in drugimi utemeljil tudi okrasne pismenke, potem samostone in skupnosti v Evropi in Severni Irski in v eh, duhu državljanstva. Pa eh, želimo dati Evropi tudi občutek eh, izpolnjenja, izpolnjenosti eh, in eh, Tako vam tudi eh, želim v tem duhu spregovoriti letos eh, in sicer v času Evropskega leta državljanov. In res je, da Tu so na eni strani različni prispevki. Eh, in sicer glede tega sestanka Uleksej eh, Leba in prava agenda pa pravzaprav ni bila ta, ki je bila objavljena. Rekli so, da je šlo zlasti za eklezijastični eh, namen, eh, saj je papeški nunci v Franciji Monsignor Roncali, kasneje eh, papež Janez 23., ki so bili tam prisotni. To, so Potem eh, tudi sestanek z Robertom Schumannom, eh, minist, eh, ministrom Francije. Vsi tisti, ki so želeli prisluhniti njegovi veliki ideji povezovanja evropskih držav. Šuman, ki se je zavedal eh, pomena vsega tega, je eh, takrat povedal, da bi Kolumbanos moral postati zavetnik vseh tistih, ki eh, zasledujejo zamisel Združene Evrope. In eh, to, ta sestanek, eh, ko je Šumaj skupaj z drugimi, Žao Monejem, se odzval na, na zelo hude eh, dogodke in eh, v svojem odzivu na tem sestanku so prepoznali zelo pomembno vrednoto eh, črpanja iz eh, bogatih naukov, filozofije, moralnih instinktov in uh, v, v, evropske misli, ne le uh, pri, eh, pri tem, da je potrebno zamenjati oziroma nadomestiti vojno z mirom, ampak še več zgraditi vizijo za evropske ljudi. Eh, šlo je za praktični predlo, predlog, eh, ki je izhajal eh, tako iz razmišljanja kot iz eh, praktičnih vzgibov eh, in ki jih je vodilo srce, pa tudi je povezovalo gospodarstvo in etiko znotraj teh strmljenj. In podedovali smo eh, nekaj, česar ne smemo imeti za samoumevno. Dan danes se državljani Evrope zavedajo oziroma so ogroženi eh, zaradi drsenja v eh, ne v v neharmonijo, izgubo socialne kohezije, eh, potem ponovnega porasta rasizma, vse večjega primankljaja demokratične odgovornosti in to visi kot grozeči oblaki nad Evrope. In eh, pri tem se lahko spomnimo na eh, Šilerjevo pesnitev oda radosti. Eh, in pa tudi glasbeni eh, okvir devete simfonije Ludvika eh, van Beethovna. Parlamenti so zelo pomembni tudi z vidika Eh, vedika možnosti glasovanja, potem podajanja strateških alternativ in če nacionalni parlamenti ali Evropski parlament ne bi več mogli delovati oziroma eh, se kazati kot eh, tako odgovorno eh, odgovorni zbor, potem kje pa bi lahko to sploh našli. In če je kakšna alternativa ali obstaja kakšna alternativa za izpolnjevanje zahtev eh, te parlamentarne demokracije, menim, da ne. In eh, potrebno se. Eh, črpati iz izkušenj in eh, to delovati tako na pluralen način. Zavedam se eh, tega zlasti v tem letu evropskega eh, državljana. Vas so, vas parlamentarce eh, so izbrali in izvolili državljani in želim vam vse najboljše pri vaših razpravah in tudi pri sodelovanju z drugimi institucijami Unije, zlasti pa v okviru dialoga z državljani Evrope. In eh, tu gre za njihova pričakovanja, da bodo parlamentarci oziroma parlamenti se odzivali na njihove potrebe. Pozdravljam tudi povečanje vpliva eh, in eh, možnosti odločanja Evropskega parlamenta. Te, tega parlament še ni užival, ko sem obiskal ko sem eh, obiskal parlament kot predsednik sveta, sveta eh, ministrov za kulturo leta 1996. Eh, kako pa bi se utemeljitelji Evropske unije odzvali na sedanje okoliščine? In vemo, kako trdo so delale institucije, vključno za vašo, da bi premostile resno gospodarsko krizo v Evropski uniji in eh, eh, tudi kako so se borile, da bi eh, to naredile čim hitreje, da bi bile njihove reakcije čim hitrejše na, na te razmere. In tu so tudi posledice delovanja in mnenja organov, kot so naprimer bonitetne agencije, ki v, ne tako kot parlamenti pravzaprav so Eh, organi, ki jim ni treba polagati računov. In eh, tu gre prav gotovo za nujnost eh, nalog, kjer se še ne kaže dovolj velika solidarnost zlasti z vidika grožen, ki visijo nad gospodarskimi razmerami. In eh, v zadnjem letu smo lahko tudi ugotovili, da eh, so prednjačile eh, tehnične zahteve oziroma tehnične preokupacije in različni, različni računi, ki so zelo abstraktni in ki ne izvirajo iz neposrednih problemov, ne pa toliko bili plot uživljanja in zadostne empatije glede usode evropskih eh, državljanov, ki so člani Evropske unije. In eh, za, eh, za njih pa so veri eh, evropske zmogljivosti, eh, kakor tudi politične, socialne, gospodarske in intelektualne moči pravzaprav zgled. In sicer v okviru moralnega duha Unije ne moremo si privoščiti, eh, da se naslonimo in zaupamo zgolj v en sam hegemonični model ne pa se ukvarjati tudi s problemi, kot je brezposelnost ali pa eh, naprimer različico logistične eh, ekonomske teorije, katerih domneve so zelo oske in eh, tudi, tudi sporne, hkrati pa se ne ozirajo na socialne posledice z vidika izidov. In dejstvo je, da kakršni koli diskurs, ki definira Evropsko unijo samo v smislu gospodarskega prostora, eh, pa je potrebno vedeti, da eh, gre, da eh, gre torej, da se je potrebno zavezati koheziji eh, in eh, sicer zamislijo na bodoči mir, blagostanje, vključevanje in vse to na trajnostni način to pomeni zelo veliki ziv. In eh, ne na zadnje zato, ker če nam ne bo uspelo, bomo tvegali hudo gospodarsko krizo, ki bo eh, lahko pomenila krizo same legitimnosti unije. Eh, in eh, vrednote, ki so spoštovanje osebnega dostojanstva, svobodo, demokracijo, eh, enakopravnost in vladovino pravo in spoštovanje človekovih pravic. In Unija pravzaprav sloni na eh, legitimnosti, eh, ki izvira iz podpore državljanov. In brez te povezave z državlja, eh, državljanov, pravzaprav, ki je bistvenega pomena, to ni možno. Sedaj potreb, so potrebna tudi zagotovila, da bo Unija tako nadaljevala. Europe. Jacques Delors je pred leti izjavil, da Evropa potrebuje dušo, ampak to še vedno ostaja res. Ne smemo pozabiti na to, da smo podedovali pomemben skupek evropskih vrednot, grško demokracijo, rimsko pravo, judovsko-krčansko tradicijo, reformacijo, razsvetljenstvo, veliko demokratično revolucijo, ki se je začela v Franciji. Evropa je veliko več kot gospodarski prostor, naši državljani morajo v tem prostoru živeti svoja življenja v abstraktnem modelu gospodarstva in družbe. In eh, same srčike teh modelov ne smejo postavljati pod vprašanje. Ko se soočamo z prihodnostjo, moramo črpati iz osnovnih vrednot Evropske unije, vključno za kohezijo in solidarnostjo med državami članicami, med državljani naše unije in med Evropsko unijo in preostalim svetom. Delati moramo skupaj, zato da bomo skupaj zgradili boljšo prihodnost. In kot je rekel Jacques Delors v času te trenutne krize, Evropa ne potrebuje zgolj gasilcev, ampak tudi arhitekte. Prva in nujna naloga je ta, da Evropo vrnemo na pot trajnostne ga zaposlovanja. Vrnite se moramo k realni rasti. Nič ni slabšega za družbo ali posameznika, če, kot pa ravno to, da prihaja do endemične brezposelnosti, zlasti, če gre za mlade ljudi. 26 milijonov ljudi po Uniji je danes brez dela, 5,7 milijonov mladih ljudi in 115 milijonov ljudi v Evropski uniji živi pod grožnjo revščine in pa socialne izključenosti. To se ne sme nadaljevati. Vsa irska predsedstva so vedno bila navdahnjena z ustanovnimi pogodbami in uh, zato je ustvarjanje delovnih mest na vrhu naše agende. Evropski svet se strinja s tem, da je soočanje z brezposobnostjo najpomembnejši socialni izziv. Na, lansk, na prejšnjem mesecu ste vi, gospod predsednik, na socialnem vrhu posvarili pred eh, posledicami zaradi vedno večje brezposelnosti in revščine v Evropski uniji. Zato pozdravljam pobudo za zaposlovanje mladih in pa pobudo za jamstvo za mlade. Um, Schema jamstva za mladim bo vsem mladim pod 25 let zagotovila dobro kakovostno izobrazbo, uh, in pa eh, pripravništvo. Ampak več moramo narediti. Moramo zagotoviti, da bodo tudi ženske sodelovale na delovnem mestu, da starejših delovcev ne bomo pustili ob strani in da bodo dolgoročno brezposobnosti spet našli pot na trg dela. Ampak, za, ampak predvsem pa moramo zagotoviti, da evropskih državljanov zaradi izgube delovnega mesta ne bodo trpeli izključenosti iz eh, kulturnega prostora svoje lastne skupnosti. Podpiriti moramo majhna in srednja velika podjetja, ki so hrbtenica naših skupnosti. Spodbujati moramo tiste, ki ustvarjajo delovna mesta, spodbujati moramo kreativnost, inovacije in pa podjetniški duh. Velikodušna vizija Evrope je takšna, ki se ne zazira samo na vznoter. Evropski model je navdihnil številne druge na njihovi poti do miru in demokratičnih institucij. In čeprav morda naša luč trutno ne sije tako svetlo, je Evropa še vedno svetilnik upanja in pa spodbude za številne manj srečne ljudi po, sveti, po svetu. Lahko smo vodilni, lahko prevzamemo pobudo na področju podnebne spremembe in uh, priznamo to, da tisti, ki manj prispevajo k našim globalnim problemom, plačujejo višjo ceno kot mi danes. Evropa je največja donatorka, ko gre za boj proti lakoti in uh, vse to nam lahko služi pri viziji prihodnosti. To, kako Evropska unija sodeluje z preostalim svetom, je glavna preizkušnja njene avtoritete in pa verodostojnosti. Ali bo unija dovolila, da bodo gospodarske težave ogrozile trenutne gospodarske izzive, lakoto, revščino, človekove pravice, podnebne spremembe. Upam, da ne. Upam, da bo naša vizija še vedno ostala velikodušna. Zavezati se moramo boju proti tem problemom v solidarnosti, v solidarnosti z drugimi partnerji. Upam, da bomo to naredili. Ukrepi, ki nadomeščajo tisočletne cilje, bodo glavna preizkušnja za Evropo in tudi za globalno skupnost. Menim, da Evropska unija mora biti dovolj pogumna, da se sooči z svojo preteklostjo, tudi z temnimi obdobji v zgodovini. Pri tem moramo biti iskreni in zagotoviti moramo skupnost vrednot, ki bo vključevala vse Na ta način lahko ponudimo veliko, ne samo državljanom v Evropski uniji, ampak celotni globalni skupnosti. Evropska unija na ta način lahko zagotovi etično globalizacijo, ki bo prepoznala medgeneracijske odgovornosti. Takšen, eh, takšna integracija, govor o takšni integraciji tega trenutno manjka. Trenutno Trenutno slišimo predvsem govori, govore, ki nočejo prepoznati naših vrednot in vizij. Sedaj obstaja nevarnost, da zaidemo v moralno in intelektualno nemoč. Pa čeprav imamo na voljo bogato dediščino intelektualnega dela, na podlagi katerega lahko gradimo za naprej. V naši skupni intelektualni dediščini se moramo spomniti unetega zasledovanja novih misli. To je bila značilnost evropskega razsvetljenstva. Kar nekaj močnih primerov uporniške in radikalne misli lahko podamo. Ne smemo pozabiti na revolucionarne mislece svojega časa, Diderot, Kant in Herder. Oni so v svojem času prepoznali napako tudi v razsvetljenosti, v absolutističnem sistemu in to so povedali v svojih knjigah in pa javnih govorih. Danes se soočamo z, z neoklasičnimi gospodarskimi modeli. Ta gospodarski model je sicer koristen za neke omejene naloge, ampak to ni primeren pristop k soočanju z našimi problemi in pa prihodnostjo. Potrebujemo nove, obširne, pluralistične, politično-ekonomske modele in uh, jaz verjamem v to, da je to možno prevladujoč model ne določa samo govore, ampak tudi možnosti. Potrebujemo nove modele povezave med gospodarstvo, družbo in pa politiko. To je bistvenega pomena za pluralistične izbire v politiki in to je potrebno za zagotavljanje demokratične odgovornosti, za soočanje z trenutnimi izzivi. Kot evropske poslance vas pozivam, da spregovorite o teh novih modelih v vaših govorih, dajte jim prostor v vaših odborih in pa v institucionalni strukturi unije. Ampak, če želimo slišati takšne govore, moramo prepoznati tudi vlogo javnih intelektualcev. Pozvati jih je treba, da javno in nezmotno izjavijo, da problemi v Evropi niso samo tehnične narave, in da za rešitev teh problemov potrebujemo več kot eh, tehnokratske ukrepe, ki bodo šli v škodo demokratični odgovornosti. Domneva, da državljani ali njihovi predstavniki niso gospodarsko dovolj eh, pismeni za to, da bi urejali svoja življenja takšna domneva ima zelo hude posledice, ko gre za demokratsko legitimnost. Gre za predpostavko, ki pravzaprav eh, postavlja pod vprašaj demokracijo samo. Če gospodarski prostor razumemo kot nadomestek za ljudi, za družbo, za državljane, potem ta izgubi svojo moralno povezavo z etiko in pa solidarnostjo, ki jo sedaj potrebujemo. Na ta način se prej izogibamo, kot pa soočamo z sedanjimi izzivi. Evropska unija zasluži nase spoštovanja, to je lahko veliki projekt, ampak zato moramo črpati iz intelektualne dediščine, iz idej, iz obstoječih talentov in pa zmožnosti prebivalstva Evrope. Unija bo avtentična samo, če jo bo zaznamovala predvsem solidarnost. Če ne bomo zagotovili takšnega značaja Evropske unije sedaj, potem moramo to narediti z spremembami v našem eh, ozaveščanju. Moramo ponovno eh, okrepiti idealizem, intelektualno moč in pa moralni pogum, ki so gnali ustanovne očete Evropske unije. Državljani eh, imajo svojo zgodovino, imajo svoje potrebe in imajo skupne možnosti. Če bi kot alternativo na naše ljudi gledali kot na odvisne posameznike, ki so odvisni od bonitetnih agencij, agencij, ki nimajo nobene demokratične legitimnosti in ki so toliko krat bile krive za naše probleme, če bi jih razumeli kot tako, namesto da jih razumemo kot državljani, potem bi jih reducirali na potrošnike eh, na nekakšne šahovske trgovine, ki so podvržene fiskalnim ukrepom in a game derived from assumption. Takšne predpostavke bi bile šibke in uh, preprosto nespremljive. Naše odločitve ne smijo biti samo oske, fiskalne, tehnokratske. Opreti se moramo na naše intelektualne zmožnosti. Treba je obraniti in pa poglobiti demokracijo. Jaz razumem v uporabnost logističnega gospodarstva. Ampak, če želimo metode iz gospodarstva uporabiti kot nadomestek za integrirano večdisciplinarno znanje, potem se ne moremo soočati z trenutnimi izzivi. Ne moremo se zanašati samo na tehnokratski pristop. Če želimo poskrbeti za Evropsko unijo miru in pa dobrobiti, ki so jih. Eh, mm, ki so jo sanjali ustanovni očetje in ki jo želijo naši državljani, potem potrebujemo strategijo, ki bo temeljila na raziskavi, na znanju in na uh, svetovnem nazoru, iz vseh uh, družbenih disciplin, tudi etike in pa filozofije. Gospod predsednik, gospodje in gospe poslanci, iz, eh, na podlagi zgodovine, na podlagi naših sedanjih eh, problemov, upam, da bomo ponudili takšen odgovor, ki bo predstavljal spektr različnih barov. Upam, da bomo povezali različne uh, niti in pa moči. Investirati moramo upanje v človeški duh. To, kar je pomembno, je to, da bo to delo nas vseh, da delati moramo skupaj v sodelovanju, odprti moramo biti svetu, marna mora biti za svet na medgeneracijsko odgovoren način vse naše državljane moramo razumeti kot enakovredne državljane. Državljani, ki želimo resnično Evropsko unijo, se moramo premakniti iz teme v svetlobo in moramo doseči nekaj, kar bo resnično zaslužilo ime pesnitve Friedricha Schillerja, ki se je izvorno imenovala Oda svobodi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik Higgins, za vaš čudovit govor. Ne vem, če se čisto vsi poslanci z vami strinjajo, to dvomim. Sam lahko rečem v mojem imenu, da sem prisluhnil z navdušenjem. Morda niso vsi kolegi čutili enako. Ampak eh, prav gotovo lahko rečem, da je Irska srečna država z eh, tako krasnim predsednikom. Hvala lepa za vaš čudovit govor. Veliko poguma in pa moči ste nam ulili.